S tem smo zaključili eno minutne govore, še dve, dva sporočila imam in sicer od ECR. Eh, e Na mesto gospoda Kamala naj bi poimenovali nekoga drugega, če ni um, nasprotovan, potem smo s tem zaključili, gospod Katomalos.